spet vidimo, da se predlaga proračun, eh, ki bo pomenil, da bo vsaka država članica še več kot prej prispevala v evropski proračun in to bo močno vplivalo na skromnejše življenje naših sodržavljanov. Mislim, da je bil to tudi izvirni namen ustanoviteljev. In zato upam, da boste začeli upoštevati načelo subsidijarnosti in prepustili državam članicam, naj se same odločijo, ali bodo same sprejemale boljše odločitve ali jih prepustile Bruslu. Mislim, da bo večje vključevanje naših sodržavljanov izboljšalo zadeve in to trajno. Tako da upam, da bomo mi z našim odhodom prispevali k temu. Hvala lepa. Besedo ima gospod Zdehovski iz LS mogoče pa nisem član stranke Brexit in morda za razliko od pripadnikov te stranke obiskujem naše službe, agencije in za razliko od njih tudi vem, kako delujejo. Vem, da je manj proračunskih sredstev nekaj, kar prav tako temelji na konsenzu, tako na predlogu Evropske komisije, kot na strinjanju sveta in parlamenta in mnen držav članic. In ne živim v nekem mehurčku, kot eh, očitno nekateri drugi poslanci in poslanke, ki mislijo, da lahko živijo odmakneno od svojih voljivcev, od sodržavljanov. Nekateri celo beremo poročila revizorjev in vemo tudi, kam so šla sredstva in da jih je za določene namene treba tudi zvišati. Zato tudi vemo, zakaj je predlagano zvišanje za 2,43 milijarde evrov. Gre tudi za programe kot so Galileo in za druge storitve. Če hočemo reorganizirati in posodobiti obstoječe agencije, potem potrebujemo nove mlade talente, da bomo poskrbeli za varnost eh, naših ljudi, naših državljanov, za varnost signalov in vse to lahko najdemo v proračunu in morda se bo izkazalo, da bo finsko predsedstvo najboljše doslej in bo našlo ustrezen kompromis, ki bo zadovoljil vse. E, imamo predlog vprašanja, gospoda Sokola, ga sprejemate? Da. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, gospod Zdehovski. Omenili ste kolege iz stranke Brexit. Moje vprašanje pa je naslednje. Zakaj menite, da so tako zelo nezadovoljni? Če ne bi bilo Evropske unije, potem ne bi imeli nikoli možnosti, da bi podali vse te izjave tako odprto v javnosti. In zakaj mislite, da širijo vse te dezinformacije? v kontekstu, ko je imela njihova država toliko različnih ugodnosti in popustov. Ne razumem, zakaj vam to ni jasno. Hvala, ker ste mi dali besedo. Mislim, da ne potrebujem niti 30 sekund. Sam sem študiral psihologijo v Avstriji in veliko je bilo frustriranih ljudi. Veliko primerov, ki smo jih obravnavali kot primere frustracije kot študentje. In le redko kdaj eh, smo lahko uporabili tako diagnozo za eh, nekatere eh, poslance v tem parlamentu. Pravzaprav bi to bilo možno, če bi to takrat vedel, ko sem bil še študent. Hvala lepa sedaj pa gospod Deutsch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 o eh, tem proračunu eh, prevzeli neko stališče kot parlament za eh, proračun za leto 2020 in da bomo to, ta račun sprejeli, to, da bo potem to sprejet proračun. Ne glede na vsa vse rezerve in dvome, ki jih marsikdo ima. Namreč parlament predlaga pobude in pod, predlogi sprememb eh, predvidevajo povečanje za neke 3 milijarde eh, evrov več za kohezijska sredstva v tem proračunu. To je korak naprej, to ustvarja možnost, da bi se izognili neki situaciji, v eh, kateri eh, bi eh, se soočali z podobnimi problemi kot v zadnjih sedmih letih. Zato podpiram ta proračun. In sedaj gospod Kircos v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, predsedujoča. Da li lahko rečem britanskim kolegom, ne skrbite vendar za zapravljanje v Evropski uniji. Mi imamo svoj sklop eh, pravil, imamo določene cilje, vsako leto tri odstotke je približno. Gospod Jones pa je dal predlog za povečanje javne porabe. In sicer ravno zato, da bi zmanjšal javno nezadovoljstvo. Torej, brexitov ciljni odstotek je 4 do 5 odstotkov, pri nas pa imamo 3 odstotke. Torej, če pogledate stanje v zadnjih eh, nekaj letih, mislim, da bo potrebno povišati sredstva in da bo moral tudi svet storiti svoje. Hvala lepa, gospod Jarubas, LS. Najlepša hvala hočem začeti s čestitkami poročevalcema, ki sta našla dober kompromis. Siljam se, da mora biti Unija aktivnejša v iskanju rešitve za proračun 2020 in eh, treba bo povišati proračun za 2,7 odstotka v primerjavi s predlogom komisije če smo pri 171 milijardah evrov za eh, tako izboljšanje boja proti podnebnim spremembam, kot za pobudo mladim in druge programe ter raziskave in razvoj, bomo ta sredstva zelo koristno uporabili in eh, Vendar je treba razmišljati bolj konkretno, kam gre ta denar, v boj proti svinski kugi, naprimer, v konkretne stvari. In eh, sam sem predlagal tudi inovativni program za nadzor in eh, morali bi razviti posebne službe, ki bi bolje zaščitile naše državljane pred temnim internetom in treba se spopasti s prihodnostjo, ki je pred nami. Upam, da boste moj predlog podprli. Kolega Hamov v imenu Evropske ljudske stranke. Domno prešedinte, domnilor, domnole komisar. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar, predstavniki sveta. Hvala vsem, ki ste mi dali eh, možnost, da se oglasim. Sem nov poslanec in nekoliko me strah, da bom ostal sam v tej dvorani. Ker videti je, da vsakdo, ki vzame besedo na hitro, pove svoje in potem odide. In uh, mislim, da je osnovno načelo demokratičnosti prisluhniti drug drugemu in če govorimo o solidarnosti, govorimo tudi o Evropi. Uh, in zato mislim, da je velja upoštevati to, da imamo možnost, da smo tukaj, da imamo prednost, da smo lahko tukaj in tudi prisluhnemo drugim. Mislim, da je to del naših nalog, ki naj bi jih opravljali. In eh, vendar naj povem, da ne bom glasoval za znižanje sredstev, ker eh, so ta sredstva nujno potrebna za harmonični razvoj tudi lokalnih skupnosti med drugim. Mi smo že videli, kakšne rezultate prinesejo ta sredstva in eh, ker si želimo, da bi bila Evropa še naprej dejavna tudi na področju boja proti podnebnim spremembam, menimo, da je potrebno doseči več družbenega ravnovesja, več vključenosti in zato moramo ostati tukaj, si prisluhniti in se skupno lotiti teh zadev gospa spiraki hvala gospa predsedujoča gospod komisar gospod oettinger če pogledamo predloge za znižanje sredstev v proračunu za leto dva tisoč dvajset vidimo da gre za hude reze pri zelo pomembnih zadevah kot so za poslovanje, jamstvo za mlade in tako naprej. In to za seboj potegne tudi druga sredstva. Če pogledamo večletni finančni okvir, potem je jasno, da v naslednjem dolgoročnem proračunu prav tako eh, moramo najti sredstva, da bomo nadomestili to razliko, to vrzel v sredstvih. Pa vendar le vse čas govorimo o nekem poštenem in pametnem prehodu. To pa je zelo pomembno za države, kot so moja, naprimer Grčija in tudi ostale. Mi moramo najti denar za to, da plačamo vse te naložbe za spopadanje s podnebnimi spremembami. Mislim, da morate še enkrat razmisliti o predlaganih rezih in se tega lotite še odgovorneje. Hvala lepa. No, in s tem smo pri koncu tega dela razprave. In sedaj začnemo s postopkom, ujemite mojo pozornost. Imam pet prošen pred seboj. Začnemo z S in D. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sem zdravnik, delam v urgenci, na oddelku urgence v Romuniji. In uh, Točno vem, kaj počnemo pri nas v naši lokalni skupnosti in počnemo nekaj podobnega kot tukaj. Ker če zadeva ne posvetimo dovolj pozornosti pravi trenutek, jih veliko ne bo nikoli rešenih. In isto se dogaja tukaj. Torej, če govorite o določenih zneskih, si morate predstaviti, kaj to pomeni. To marsikdaj pomeni tudi ustrezno število zdravnikov na urgentnem oddelku, naprimer reševanje življenj. In zato podarjam še enkrat, da tukaj potrebujemo konkretne eh, ukrepe in razumevanje konkretnih eh, zadev, ki se s tem financirajo v interesu naših evropskih sodržavljano, da bomo vedeli, kaj konkretno pomenijo vsi ti mehanizmi in sredstva, o katerih govorimo, tudi kadar gre za civilno zaščito, naprimer tam imamo tudi zdravniki svojo vlogo, ne gre samo za terapevtske zadeve, gre tudi za potrebe traumatoloških oddelkov, urgentnega oddelka in tako naprej. Vse to velja imeti v misli, ko se odločate o financiranju. Vsi potrebujemo določena proračunska sredstva za to, da da se lahko lotevamo tudi resnih bolezni, kot je naprimer rak. Tudi zato potrebujemo denar, da lahko sodelujemo v evropskih programih. Hvala. Hvala lepa. Eno minuto imate na voljo v tem postopku. Komisija govori o prioritetah govori o delovanju v prid okolja in eh, zagotavljanju stalne rasti. Ampak stalna gospodarska rast ni vedno kompatibilna skrbjo za okolje. Eh, emisije so pomembna zadeva, medtem ko je delovanje na področju ohranjanja okolja nujno potrebno, ker kar bomo zamudili, ne bomo mogli povrniti moramo mobilizirati vse svoje sile, ne moramo se delati, kot da je vse v redu. Ni res, da prihranimo nekaj tu in nekaj tam in si s tem zagotovimo lepšo prihodnost. Lahko sicer prihranimo nekaj tu in tam, vendar to povzroča hude posledice. In kaj, če bi dali nekaj denarja na stran, da bi se borili proti neenakosti? Potem govorimo o človekovih pravicah, seveda, to je pomembna tema. Govorimo o pravici do ustrezne nastanitve, do zdravstvenega varstva. Dajmo spregovorimo kaj o dejanskih evropskih vrednotah. Poudarimo pomen demokracije in vladavine prava. Kaj pa, naprimer, o zaporni kazni izrečeni kataloncem, kaj naprimer o izrečeni kazni Julianu Assangeu. Veliko je teh nedoslednosti v vašem pristopu. Hvala lepa. Gospod eh, Sokol, ELS. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Podnebne spremembe, razvoj tehnologije, imigracije, novi geopolitični izzivi, vse to so zadeve, ki stojijo kot naloge pred Evropskim parlamentom. In v tem trikotniku predlogov v parlamentu vidim, da je prišlo že do določenega napredka, vendar ne gre zanemariti tradicionalnih politik, kot so skupna kmetijska politika, kohezijska politika, ki temelijo na načelu solidarnosti, na tem vendar temelji Evropska unija. In eh, od tega so odvisne številne države članice, še zlasti moja, Hrvaška. Eh, parlament posega kar daleč, ko zahteva povišanje proračunskih sredstev za več kot milijarde. Priznam, da je to velik korak naprej, ampak eh, najprej moramo pogledati, kako se sprejeta sredstva dejansko geografsko porazdelijo. Vidimo, da gredo sredstva večinoma v krepkejše, močnejše, bolj razvite države, ki že imajo razvite določene strukture in si tudi privoščijo, da ta sredstva lahko bolje usmerjajo, kar je nepravična porazdelitev glede na to, da manjše države tega še niso sposobne. Potrebna je boljša sinergija, da bi tisti najmanj razviti lahko dosegli raven, ki jo že imajo bolje razviti. Hvala lepa, gospod Marocecki v imenu SND. Da, to ste vi. Mavridis je moje ime όσοι επιθυμούμε μια δυνατή ευρώπη θα αναμέναμε να υπάρχει και η ανάλογη χρηματοδοτική. Če želimo močno Evropo, jo moramo podkrepiti tudi za sredstvi. Gospod uh, komisar, vi ste rekli, da projekti z Turčijo predstavljajo dodano vrednost za Evropsko unijo. Uh, Če bi bili sedaj na začetku mandata prejšnjega parlamenta, če bi razpravljali o proračunu, bi lahko rekli, da je to pred petimi leti bilo smiselno. Pravzaprav smo to naredili, ampak kaj se je zgodilo? Turki so še naprej eh, spodkopavali demokracijo v svoji lasni državi, v Afrimu, v severni Siriji, posegli so v izključno gospodarsko cono na Cipru. Zato vam zastavljam naslednje vprašanje. Mislite, da boste z isto metodo sedaj dosegli drugačne rezultate? Hvala lepa. Kot zadnji dobi besedo kolega Keleher iz uh, skupine Obnovimo Evropo. Mm. Odločitve ki jih tukaj sprejemamo, vplivajo tudi nacionalne vlade in države. Če govorimo o izzivih, ki, s katerimi je soočena Evropska unija, torej demografski izzivi, pomankanje raziskav in razvoj, okoljski izzivi in številna druga področja tukaj ostajajo, kjer nismo investirali, ne nujno Evropska unija, ampak nacionalne vlade morali bi ponovno razmisliti o tem, kako oceniti potrebo po, po investicijah v infrastrukturo in eh, treba je zastaviti dolgoročne gospodarske strategije. Pakt stabilnosti in rasti je pravzaprav ovira za investicije v prihodnosti. Mislim, da je Evropski proračun samo majhen eh, sestavni del izziva, s katerim bi se morali soočiti. Mislim, da bi morali ponovno razmisliti o tem paktu, zato da bi razpremenili vlade, ko gre za dogoročne investicije v okolje, izobraževanje, infrastrukturo in druga področja, zaradi katerih bi Evropa lahko postala bolj dinamična. Hvala lepa, s tem smo prišli do konca razprave besedo v imenu komisije dajem komisarju Oettingerju. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. S sodelavci sem intenzivno spremljal vse vaše prispevke, kritike, predloge in v naslednjih urah in dneh bom obsežno ocenil te pripombe. To bo tudi podloga za pismo, ki ga boste dobili čez nekaj dni. Eh, tam bodo vsebovani tako predlogi spremembe parlamenta po glasovanju jutri in pa predlogi spremembe sveta. Te smo že dobili. V tem pismu bodo vsebovani ti predlogi sprememb in bodo tudi ocenjeni. Ehm, poslali bomo tudi informacije o dostopu do rezerv in eh, pa pogoje, eh, pod kakšnimi lahko uporabimo rezerve. No, um, želel bi se na hitro odzvati na govor Mika Wallasa. Uh, ali je gospodarstvo in rast kot takšna avtomatsko slava za, podnebne, za podnebje in okolje? Jaz se s tem ne skrinjam. Jaz si lahko predstavljam rast evropskega gospodarstva, ki pa ne bi delovala proti podnebju ali pa, raz, ali pa bi rast bila lahko vsaj neutralna. Vzemimo sektor storitev. Če bomo recimo okrepili izobraževanje, če bomo okrepili področje oskrbe, če bomo um, poskrbeli za, uh, osk za varstvo za otroke, potem lahko s tem uh, spodbudimo gospodarsko rast, uh, pa to ne vpliva negativno na podnebje in okolje. Vedno gre za vprašanje, kje raste naše gospodarstvo. Potem drugič, če si ogledamo področje energije, recimo, da spodbujamo elektriko iz, iz um, vetrnic, tukaj potrebujemo uh, jeklo, aluminij, bron, in beton. In potem se seveda zastavlja vprašanje, kako pridobivamo te materijale. Ali prihajajo iz modernih obratov, ki so eh, čisti, sodobni, ali pa te dobivamo iz eh, tretjih držav, kjer s tem spodbujamo dumping in pa večje emisije. Tako da prosim, eh, ne moremo na gospodarstvo gledati kot nekaj, kar je avtomatsko povezano z večjimi emisijami CO2. Evropska unija je v zadnjih nekaj letih močno zrasla, ampak emisije so vseeno padle z ločevanjem emisij in gospodarstva in rasti smo to dosegli in zato imamo tudi dokaze. In pa še zadnja točka, rasti si moramo želiti vsaj tam, kjer so regije še premalo razvite. Recimo gre za vzhodni del Hrvaške, za podeželje nam, za bolgarsko podeželje. Ti morajo imeti enako dobrobit kot pa recimo državljani v Študgartu ali pa v Dublinu. Zato moramo še naprej investirati v raziskave, v razvoj, moramo ločevati podnebju škodljive emisije od drugih. In potem nam lahko uspe. Thank you. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Tiilikainenu v imenu sveta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, gospod komisar, gospe in gospodje. Pozorno sem prisluhnil argumentom v tej živahni razpravi. vzel sem na znanje, da tukaj obstajajo različna stališča. Zahvaljujem se poročevalcem, poročevalcem v senci, predsednikom odborov in eh, predstavnikom skupin za jasne argumente. Prav gotovo ste razjasnili stališče Evropskega parlamenta in jaz vam o tem poročal tudi mojim kolegom v svetu. No, eh, jasno je, da je sporočilo te razprave, da potrebujemo dva za dogovor. To je res. Svet bo naredil vse za to, da bomo lahko spostavili konstruktiven dialog in da bomo lahko dosegli dogovor za proračun za leto 2020 v predvidenem roku. Še enkrat se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Lepa. És akkor megadom a szót Olmeier képviselőasszonynak, az előadónak. Köszönöm szépen. Gospa Olmeier, poročevalka. Gospod komisár, predstavniki sveta, kolegi in kolegice, naj se odzovem na besede gospoda Grafa, ki pravi, da eh, posegamo v nacionalno suverenost, da Evropa ničesar ne prinese in tako naprej. Ali ste si sploh kdaj ogledali um, stvari, ki smo jih dosegli z našim proračunom, da gre recimo za raziskave na področju raka, za sodelovanje univerz na tem področju, ali ste se kdaj ukvarjali z preučevanjem gorivnih celic, ste se ukvarjali z interoperabilnostjo energetskih, energetskih sistemov eh, in eh, z industrijo jekla, ki jo je omenil gospod komisar, med eh, potem smo eh, dobili obrat za proizvodnjo jekla, kjer emisije CO2 uporabimo za pridobitev nove surovine, novega materijala. Vse to so konkretni rezultati in če menite, da proračun nima smisla, potem uh, Eh, se z vami ne strinjam. Naš cilj je, da smo moderni, da smo konkurenčni, da smo prijazni do okolja in da imamo raziskave, s katerimi lahko konkuriramo po vsem svetu. To je naš skupni cilj, da stvari smiselno povezujemo med seboj in uh, spoštovano predsedstvo sveta. Želela bi si manj stoičnega odgovora. Uh, želim si nekaj več skupnega angažmaja. Seveda vemo kot parlament, da moramo biti pripravljeni na kompromise, ampak svet bi se moral premakniti za več kot za milimeter ali dva. In upam, da se bomo dogovorili še pred 15. novembrom cilji, ki jih eh, podpira parlament, si zaslužijo razprave. Skupaj moramo poslati močen, močen signal za to, da bodo tisti tamle zgoraj eh, na desni strani, ki prihajajo iz eh, Združenega kraljestva in podarjajo samo negativne stvari, njim bi želela povedati samo to. Računsko sodišče bo imelo nadzor tudi nad eh, Veliko Britanijo. Tam obstajajo finančni oziroma revizijski organi, ki, kjer je njihovo delovanje eh, tudi nekoliko dvomljivo. No, seveda moramo odpravljati napake, kjerkoli se te pojavijo. Predvsem pa potrebujemo proračun, ki nam bo omogočil uresničevanje prednostnih nalog in ki bo poskrbel za naš napredek. Hvala lepa. Sedaj pa še druga poročevalka, gospa Gardija Zabal, za dve minuti. Hvala lepa. Gospa Holmajer je lepo povzela današnjo razpravo. Tudi jaz bi želela povdariti, da če je kakšna institucija fleksibilna pri pogajanju o proračunu, potem je to Evropski parlament in mi bomo še naprej pokazali to fleksibilnost. Eh, samo eh, nekaj trenutkov, da se zahvaljujem, eh, da se zahvalim gospe Holmajer za delo v, v odboru za proračun in pa vsem poročevalcem v senci, ki so prispevali k našemu poročilu. No, še vedno ne vemo, ali se bomo o proračunu poga, pogajali z komisarjem Oettingerjem ali z komisarjem Hanom, njegovim naslednikom. Vsekakor bi se pa zahvalila mm, gospodu Oettingerju. Dolgo smo se pogajali, včasih tudi v pozno noč in vedno ste bili konstruktivni. Ehm, znali ste pogledati onkraj ehm, strankarskih razdelitev in eh, razumeti, da nima smisla, da v proračunu vse povprek režemo, predvsem, če gre za projekte, ki so bistvenega pomena za Evropsko unijo. Hvala lepa, s tem smo končali razpravo, glasovali bomo jutri. Preden začnemo obravnavati naslednjo točko na dnevnem redu, bi vam želela predati naslednjo sporočilo. Um, včeraj napovedani popravki odborov ITRA, ITRE, LIBE in JURI uh, niso dobili nobenega, uh, torej potem ni bila za, uh, podana zahteva po glasovanju, zato so ti popravki v skladu z četrtim odstavkom 241. člena veljajo za sprejete. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo Sarvama, razrešnica za leto 2017, Evropski azilni podporni urad EASO. Gre torej za poročilo A9-0011 eh, iz leta 2019. Preden začnemo z razpravo, bi vas želela opozoriti na to, da lahko zahteve za vprašanja v okviru modrega kartona ali pa, če želite, um, sodelovati v prosti razpravi, se na to lahko prijavite tudi v elektronski obliki. Megadnám a szót négy percben Szarváma képviselőtársunknak. Tako sedaj pa dobi besedo za štiri minute gospod poročevalec Petri Sarvama. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se um, računskemu sodišču komisije, agencijam in pa osebju Evropskega parlamenta za odlično delo pri podeljevanju razrešnic za leto 2017. Danes spravljamo o zadnji razrešnici iz tega leta. Decentralizirane agencije so močno prepoznavne v Evropski uniji, vplivajo na vsakodnevno življenje evropskih državljanov. Predvsem to velja za EASO. Begunska kriza je eh, od leta 2015 pretresala Evropsko unijo in čeprav se zdi, da statistika govori o tem, da je kriza pod nadzorom, moramo še vedno okrepiti naš azilni sistem, zato da se bomo v bodoče izognili to vrstnim krizam. Ravno zato moramo denar iz proračuna uporabiti smotrno in ob tem preprečiti možnost goljufi. Nažalost se to v finančnem letu 2017 v primeru EASA ni zgodilo. Uh, uh, računsko sodišče je objavilo kvalificirano mnenje, ko gre za plačila in pa porabo dohodkov in prihodkov. No, oziroma vse agencije so dobile kvalificirano mnenje, razen EASA. EASO je dobil negativno mnenje računskega sodišča. Povodi za to so bili povezani predvsem z eh, nepravilnostmi na področju plačil pri um, javnih razpisih. Evropski parlament se je zato odločil, da bo odložil, preložil podelitev razrešnice za EASO za leto 2017. Odbor za nadzor proračuna sedaj eh, po skoraj soglasnem glasovanju predlaga, da EASO podelimo razrešnico za leto 2017. Naslednje napake so bile odpravljene. In sicer uh, ugotovitve urada OLAF o kršitvi postopkov javnih naročil po neverbi sredstev unije, slabem upravljanju, zlorabi položaja v kadrovskih zahtevah, o kršitvah o varstvu podatkov, nadlegovanju in neustreznem ravnanju z uslužbenci. Um, s, Eh, potem eh, drugič, eh, pokazalo se je, da je EASO imel neustrezen sistem notranjega nadzora in pa plačila, nepravilnosti v zvezi z plačilom so znašala 7,7 milijona evrov, 10 odstotkov vseh plačil EASA v letu 2017. Poleg tega moramo povdariti, da je bil proračun za leto 2017 izvajan pod nadzorom Um, predhodnega izvršnega odbora uh, EASA. Nov, nova uprava EASA je zavezana reformam. Dosegli so velik napredek na področju sistemov notranjega nadzora. Na splošno moramo skrbeti za zdravo finančno poslovodenje um, v Evropski uniji. Uh, in če kdo tega ne spoštuje, potem uh, moramo biti pri tem dosledni. Mislim, da uradu EASO ne bi smeli podeliti razrešnice. Gospod Oettinger, spoštovana predsedujoča, gospe in gospodje poslanci. Zahvaljujem se kolegu Zarvami za odlično delo. Dobro ste analizirali finančno poslovodenje EASA v letu 2017. Eh, prvič, EASO igra pomembno vlogo na področju migracijske politike, na področju svetovanja državam članicam, ko gre za njihovo politiko migracij. EASO pomembno prispeva k izgradnji evropskega azilnega sistema. No, in v prihodnje želimo še okrepiti naloge urada za podporo azilu. Zato bo potrebne tudi nekaj solidarnosti. EASO je partner držav članic, podpira njihove azilne sisteme, ki so soočeni z visokim številom prošen za azil. Tudi pri namestitvi migrantov, ki jih eh, države članice prostovoljno spremljajo, sprejmejo, je EASO pomemben. Če želimo zagotoviti konvergenco nacionalnih eh, sistemov, je EASO razvil eh, pogoje in norme za sprejem, ki sedaj veljajo po celotni Evropi. Države članice imajo pravico, da izkoristijo strokovno znanje EASA, recimo na področju preučevanja razmer v izvirnih državah. V zvezi s tem lahko EASA ponudi pomembne informacije. Pomen dela te, tega urada je razlog, zakaj je komisija zelo resno vzela probleme na področju upravljanja EASA. Tukaj je prišlo do problemov. Mi že od leta 2016 spremljamo razmere v EASU in podpiramo prizadevanja za izboljšanje metode dela te agencije. Um, ko gre za razpise, za zaposlovanje uh, in za notranje vodenje, je vse to seveda zelo pomembno. Eh, upravo EASA smo eh, spremljali in jim svetovali, ko gre za Mm, odpravljanje napak na področju podeljevanja pogodb in zaposlovanja osebja. Pri tem pa mora biti jasno naslednje. V Evropski uniji imamo dve vrsti agencij. Najprej imamo izvršne agencije, ki so pravzaprav del skupka nalog, ki jih mora upravljati komisija, eh, in te agencije so pod nadzorom komisije. No, imamo pa decentralizirane agencije, um, kjer je pravna struktura pač drugačna in ima komisija samo omejeno soodgovornost. Glavno odgovornost nosi upravni odbor, kjer so zastopani člani vseh držav članic. Komisija ima tam samo dva sedeža. skratka, odgovorna je predvsem uprava sama. Te decentralizirane agencije se gibljajo nekje v trikotniku med komisijo, parlamentom in sveta. Um, tukaj ni zagotovljen jasen pravni nadzor Jaz bi zato v odhodu svet, eh, svetu predlagal naslednje. Mislim, da bi glede na to, da so decentralizirane agencije v zadnjih letih močno pridobile na pomenu, bi morali zagotoviti jasen strokovni nadzor, nadzor nad eh, delovanjem, nad poslovanjem in potrebovali bi jasno pravno strukturo za nadzor. Eh, če je v to vključena komisija, ni glavno vprašanje potrebujete, potrebujemo organ, ki bo stalno nadzoro, eh, ki bo stalno tukaj prevzel nalogo nadzora. Če je v odgovornosti agencij samih, da odpravijo pomankljivosti, potem tukaj včasih ni dovolj motivacije. In iz primera EASA se moramo tudi nečesa naučiti. No, vseeno pa bi povdaril, da je sodelovanje z upravnim odborom in pa za sodelovanjem z začasnim eh, direktorjem EASA eh, dobro napredovalo. 18 eh, točk iz načrta Eh, kako odpraviti napake, so že bile mm, eh, ustrezno popravljene. Gre za notranji nadzor, gre za pospešitev postopkov zaposlovanja. Pri zaposlovanju eh, je bil leta 2000 dosežen napredek. 100 um, ljudi je bilo zaposlenih od 105 uh, predvidenih mest. Prepričan sem, da bo nova direktorica, gospa Gregori, ki je pred nekaj meseci nastopila svoj mandat, še konsolidirala to delo, da bo odpravila še preostale napake in da, bomo, in da bo ponovno vzpostavljena verodostojnost eh, urada za podporo azilu. Komisija bo vse skupaj še naprej pozorno spremljala. kar se tiče preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam. Um, um, so uh, bile izvedene pomembne reforme, ki bodo sedaj zagotovile dobro upravljanje. Komisija računa predvsem na upravo EASA, ta mora zagotoviti neovirano in uh, ustrezno delovanje agencije. Mi smo jim pri tem pripravljeni nuditi tudi strokovno podporo. Že pred nekaj leti smo predla, podali predlog, da bi um, mm, EASO postal polnopravna evropska agencija. Žal mi to v tem mandatu ni uspelo doseči. Ampak prosim Evropski parlament, da hitro preuči predloge sprememb, zato da bomo lahko kar najhitreje eh, najhitre lahko sprejeli zakonodajo v zvezi s tem. Hvala lepa. Besedo topi gospod Zdehovski. Pojem predsedajci. Vašeni pane komisarji, vašeni. Hvala, gospa predsedujoča komisar, poročevalec, kolege in kolegice. Gospodu Sarvami kot poročevalcu se na začetku želim zahvaliti za dobro opravljeno dela in tudi njegova današnja predstavitev je bila zelo dobra. Ustrezno je predstavil vse probleme in to, kar se je dogajalo v preteklih letih. Vrnimo se v leto 2017, spomnim se takrat na predstavitev eh, agencije, predstavljali so, kako se bodo razširili, prevzeli nove obveznosti, eh, kakšen bo njihov nov mandat in dejansko so takrat eh, želeli postati ena najpomembnejših agencij v Evropski uniji. Kaj se je zgodilo po tem škandalu? Enostavno so jih raztrgali ali kaj se je zgodilo v tej agenciji, je pač škandalozno in zelo jasno moramo to opredeliti kot taki in da nič podobnega ne bomo v prihodnje tolerirali. Tudi računsko sodišče je prišlo do takega zaključka. Svojega dela še niso zaključili, ker niso dobili dovolj podatkov, ampak na koncu se je izkazalo, in eh, razčistilo po preiskavi, da je to lahko tudi nek eh, opozorilo vsem drugim agencijam, da se to ne smejo prihodnje eh, ponoviti. V imenu socialistov in demokratov, kolega Walters. EASO ehm, e je ključni partner pri obvladovanju migracijskih tokov. In to je eno od najbolj perečih političnih vprašanj v Evropski uniji, ki, jo, ki ga pogosto spremljajo človeške tragedije treba je koordinirati naše politike in vzpostaviti skupni evropski azilni sistem, tako da so manj pod pritiskom države, kot so Italija in Grčija. Da pa bi vse to dosegli, EASO potrebuje vso našo podporo in v naši skupini smo jo tudi zagotovili. Ko pa gre za proračun v letu 2017, je bilo več nepravilnosti. Eh, te so se nanašali na upravljanje kadrov in eh, plačila. Eh, zaradi tega naša skupina ne more podpreti razrešnice za leto 2017. In, uh nova direktorica je sedaj naredila že precejšnje napredke in eh, predstavila eh, popravljalne ukrepe za prihodnost. Zasluži si vso našo podporo pri izvedbi teh eh, ukrepov. Me pa veseli, da gremo v pozitivno sfer. Eh, glede na izboljšanja, ki se trenutno dogajajo v EAS-u, lahko pozabimo na preteklost in se bolj osredotočimo na eh, sedanjost ter prihodnost, podpremo potrebno politiko, kajte EAS-o je nujen, če se želimo soočati z eh, migracijami naprej in zmanjševati tragedije na naših. Črtmejah. V imenu skupine Renew gospa uh, eh, Strogarev uh, eh, v romunščini. Francoščina. Francoščina. Hvala lepa. Vsi državljani uh, Evropske unije se moramo soočiti tudi s politiko azila, vendar to ni edino pomembno vprašanje. Soočiti se moramo tudi z drugimi. In vprašati se moramo tudi, ali so vsi načini porabe sredstev ustrezni. In če tukaj že govorimo o rezultatih javne ankete o javni porabi, vidimo, da je mnenje naših sodržavljanov o tem zelo raznoliko in če že porabljamo sredstva, jih moramo znati upravičiti. Ne moramo presegati svojih zmogljivosti. Mi kot institucija moramo biti za zgled dobre prakse in eh, moramo paziti, kaj počnemo z denarjem, ki so nam ga zaupali naši sodržavljani. Tu ne gre samo za nek kupček denarja, ki ga dobimo na mizo in ga moramo porabiti, temveč gre za pomembna vprašanja. In tukaj ni dovolj, da sredstva namenimo neki instituciji, temveč tudi, da institucija dobro deluje. Treba se osredotočiti predvsem na konkretne naloge in pri tem ne smemo pozabiti to, kar je bistvenega pomena naprimer pri politiki podeljevanja azila. In če se že sprejemajo določene politike, poskrbimo tudi za to, da jih do konca uresničimo. To je tudi pomena naloga tega parlamenta. Odgovorna poraba sredstev, odgovorna poraba javnih sredstev je nekaj, kar sodi v našo odgovornost in to mora veljati za vse evropske institucije.

Kolegice in kolege, Evropska unija potrebuje uh, urad za podporo azilu, ki bo deloval in bo učinkovit. Spoštovati pa je treba etična, finančna in druga pravila Evropske unije. Moram se uh, Nini Gregori kot novi direktorici uh, eh, EASA zahvaliti za trdno delo. Uh, Do sedaj so dosegli z timom resne napredke, kot so omenili moje kolegice in kolegi. In tudi veliko je bilo narejenega glede obsega proračuna ter eh, števila obdelanih vlog. Ampak potrebujejo našo podporo, da se razrastejo v agencijo, ki jo potrebujemo. Agencija, ki bo upravljala svoje dolžnosti, upoštevala države članice, tretje države in seveda pomagala eh, prosilcem za azil, ki prihajajo v Evropo iz tretjih držav. In če razmišljamo, kakšen EASO si želimo, potem gotovo mu ne moremo uh, podeliti razrešnice za leto 2017, ampak veselim se eh, marca 2020, ko bomo EASO, upam, lahko podelili razrešnico. Hvala, naslednji kolega Joachim Kus. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte daran erinnern dass das thema Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, tukaj govorimo o razrešnici za leto 2017 za EASO. Ne gre za sam obstoj EASA, ne gre za to, da bi ga želeli zapreti. Zato se mi zdi, da pri teh sporočilih nekoliko pretiravamo. Vprašanje je naslednjo, podeliti razrešnico ali ne. In čeprav razumem eh, finančno uredbo, je predmet razrešnice ocena izdatkov in prihodkov. In tukaj je jasno, da je EASO neustrezno postopal leta 2017. 10 odstotkov sredstev je bilo porabljenih na nepravilen način in ravno zato ne moremo sedaj podeliti razrešnice. S tem je vprašanje rešeno. Hvala. Richard Črnicki je naslednji. Panie przewodniczący,

sodelovanje, vašo um, pokončno držo in jasno mnenje. E, um, mnogo krat uh, temu ni tako. Če se pa sedaj vrnemo na vsebino, položaj je izreden, zelo redko se zgodi, da bi. Uh, direktorja nekega uh, urada razrešili, ko bi moral odstopiti v tako pomembni agenciji, ki se ukvarja z tako pomembnimi nalogami, kajti vprašanje migracij in prebežnikov je izredno pomembno. Mnogo ljudi, ki politika niti ne zanima. Moramo upoštevati, da je v tem letu proračun izveden, izvršen, ampak tisti, ki najbolj bijajo plat zvona, so uh, tisti, ki imajo eh, lastne grehe, ko gre za azil. Najlepše uh, hvala. Naslednji govornik, gospod Urban Krespo. Ravno kar sem se vrnil uh, iz Lesbosa, iz uh, begunskega taborišča, kjer sem bil priča kakšnim težavam, so izpostavljeni prosilci za azil in kako so ogrožene njihove človekove pravice. Mnoge mednarodne organizacije so na ta položaj upozarjali, glede pa na to, da je za to odgovorno ravno EASO. Naj povem, da gre za to, da stvari ne potekajo, kot bi morale biti. Nimamo usklajenosti plačil z finančno uredbo in kadrovske probleme imamo, kar seveda se odraža na ljudi, ki prihajajo iz Sirije in iz drugih držav. Po našem mnenju je eksternalizacija zunanjih meja strateški problem Evropske unije in to nas je tudi prepeljalo do situacije z Turčijo, s tem pa izvajamo negativno politiko do migrantov. Potrebujemo podporo azila, ki temelji na človekovih pravicah, ne pa na nekih obskurnih interpretacijah zunanje uh, politike. Uh, gospod uh, Janis Lagos. Najlepša hvala, gospod predsednik, predsedujoči problem, eh, ki je nastal z Evropsko azilno in podpornim uradom, je pomemben in veliko nam govori o tem, kako eh, se eh, vodijo zadeve na področju migracij in priseljevanja. Ogromna sredstva so vključena in mnogo naporov se ulaga. Ne moremo enostavno uh, denarja um, pridobiti nazaj. Obstajajo nevladne organizacije, obstajajo uh, skupine, ki um, ne uh, uporabljajo dovolj sredstev. Z, Evropske unije, ni se nam treba ustaviti tukaj, v bistvu ne smemo se. To uh, moramo uh, prenesti na javnega tožilstva, kajti nekateri izkoriščajo stiske bežnikov in težave, uh, s katerimi se sooča tudi Grčija. Zaradi tega obstajajo nevladne organizacije, ki so tudi uh, zagrešile. Um, kazniva dejanja in zaradi tega jih je treba kaznovati. Eh, sedaj pa eh, gospod Lopes Aquilar. Najlepše hvala. Eh, komisar Oettinger, gospod predsedujoči, odbor Libe, ki mu predsedujem, je pravzaprav se ukvarjal z problematika agencije EASO, ker po eni strani ta Urad eh, zagotavlja praktično urodje na osnovi podatkov in tukaj je pomembno razlikovati laž od resnice, ko gre seveda za prosilce za azil. Na žalost pa moramo ugotoviti, da se je v celoti zgodila blokada eh, Evropskega azilnega podpornega urada v svetu. To bi moral biti del eh, reforme azilnega sistema na evropski ravni, pa potem ravno svet ta proces kar naprej blokira. Sodišče je izpostavilo nepravilnosti finančni izkazi za leto 2000. 2016 in 2017 so polni nepravilnosti in tudi notranji nadzor in uh, Upravljalski načrti v EASU se morajo izvajati na transparenten način. Uh, odbor za um, uh, temele soboščine je na to stalno izpostavljal. Um, mi bomo to še naprej počeli. Najlepše uh, hvala, gospod um, Zimjok. Hvala lepa. EASO je pravzaprav stroj za uničevanje denarja, o katerem je eh, poročalo računsko sodišče v svojem poročilu. In treba je poboljšati učinkovito zaščite zunanjih eh, meja, zato da zmanjšamo migracije na nič. Kar pa se tiče vojne v Siriji, moramo imeti zelo učinkovito zavarovane meje in prepričanje,